Podal bom navodila, ki jih morate slišati vsi. Zelo bi bil vesel, če bi se sedaj res vsi usedli. Včeraj smo imeli zaslišanje in danes je edina točka na dnevnem redu glasovanje o kandidatih za Evropskega nadzornega zavarovanja podatkov in asistenta. Imeli bomo tolmačenje v 20 jezikov, imamo tudi predvanje v živo preko interneta. Rad bi samo dodal naslednje. Včeraj sem si zapisal pripombo gospe Intveld, ki je dejala, da je nezadovoljna s postopkom imenovanja izbora kandidatov, ki jih je izbrala komisija. Danes vseeno večina meni, da lahko eh, nadaljujemo z glasovanje, čeprav postopek eh, ni bil najboljši, ni bil pomankljiv. Torej, glasovali bomo, čeprav je bilo veliko pomankljivosti znotraj postopka imenovanja kandidatov. Čeprav se strinjam z vsemi pripombami, ki jih je dejala očire gospa Intveld Sofi. To je vse lepo in prav, gospod predsednik. Lahko dobimo pojasnilo kasneje. Pismo ni eh, bilo zadosten odgovor na moje pismo Kornelija. Klot. Imam še nekaj vprašanj v zvezi s postopkom. Lahko dobimo pojasnila. Kako bo to vplivalo na končni zid glede sveta? Mm, s tem zvedi, kako se bomo danes odločili. Lahko torej izvemo, kako bo potekal postopek, je zelo nejasen. To je zelo pomembno tudi za to, kako se bomo odločili v političnih skupinah. Okay, Cornelia, Cornelia. Prebral bom nekaj navodil, upam, da bom s tem odgovoril na vaše vprašanja. Če imate še dodatno vprašanje, prosim to sporočite. Torej, nadaljeva bom sporočili, potem pa mi povejte, če še kaj potrebujete. Torej, vedeti morate naslednje, preden bomo začeli z glasovanje. Postopek v skladu z 42. Eh, členom uredbe 45 skozi 2001 predvideva, da se Evropski element in skvet skupaj odločita soglasno o imenovanju Evropskega varuha za varovanje podatkov in asistenta nadzorniku za obdobje petih let. Torej, kandidati so morali imeti izkušnje in izobrazbo na področju varovanja podatka in tisti, ki niste bili včeraj, morate vedeti, da smo vsakega kandidata posebej vprašali, če se strinja s tem, da kandidira za obe mesti. Strinja so se vsi razen enega. Torej, za mesto EDPS imamo pet kandidatov, za asistenta pa imamo štiri kandidate. Gospod Padova ne bo kandidat. Uh, Podarja namreč, da ne želi kandidirati za mesto asistenta. Glasovanje bo potekalo takole. V skladu z pravilom 181 in 182 bo glasovanje potekalo elektronsko in tajno. Potrebujete torej elektronske kartice, glasovalne kartice, ki jih prosim taknite, če še niste. Najprej bomo glasovali za to, da bomo dobili vrstni red v odboru Libe in potem bomo glasovali o vseh petih kandidatih, potem pa bomo glasovali še za mesto asistenta nadzorniku. Izvolite. Imamo problem s kolegom, ki nima elektronske kartice na kolegica. Aha, nekdo je že prinesel kartice. Pozabite torej. Judith, as a coordinator, you should know not to interrupt my flow. I mean, that, that was kot eh, veste, me ne smete prekinjati, prosim, da mi nakažete, če eh, želite. Zastavite pa se kot vprašanje, kakšen zgled pa dajte ostalem resnično. Tako ne moremo začeti našega dela. Najlepša hvala. Kot sem že dejal. Aha, zeleni se zdaj pogovarjajo. Tisti, ki želite poslušati meni, bomo potem drugo glasovanje za to, da določimo vrstni red glede na naše preference za mesto asistenta. Štiri kandidati se potegujo za to mesto. Torej, glasujemo o petih kandidatih in o štirih kandidatih za mesti. Upoštevali bomo samo pozitivne glasove. Torej, glasovali boste samo pozitivno, torej za, ne proti. na glasovalni napravi ne morete videti zelene ali rdeče barve. Zelena je na levi strani. Zelena je na levi strani, torej to pomeni glas za. Ne morete glasovati proti. glasujete za na levi strani, zeleno, rdeča je na desni strani, danes je to glas proti, tega ne bomo uporabljali danes. Če želite glasovati proti, samo ne oddajte svojega glasu. Tako bomo danes ravnali. Potem bomo sestavili vrstni red glede na prijeto število glasov. Začeli bomo torej z glasovanjem za Evropskega varuha varovanja podatkov o kandidatih. Vse glasove bomo prešteli skupaj s sekretarjatom, potem pa bomo začeli z glasovanjem o kandidatih na seznamu za asistenta. Rezultate bom razglasil šele potem, ko bomo končali z glasovanjem. Zato ne boste dobili nobenih informacij o posameznih kandidatih predtem. Zato, da bomo dosledni z včerajšnjim zaslišanjem, bomo glasovali po vrstnem redu zaslišanja, ki je potekalo včeraj. Torej, najprej mesto EDPS-ja, imamo pet kandidatov, mesto Evropskega varuha za vrvanje podatkov. Sporočil vam bom, če bo prišlo do nepravilnosti, če bo kakšna bližna skupina imela preveč glasov ali kaj podobnega. Torej, glasujte, kot želite in sešteli bomo tudi glasove za vsako bolično skupino posebej. Želite najprej preveriti, če naprave delujejo? Kaj ste dejali? Gospod Engel je dejal, da bomo najprej naredili in vam imeli generalko. Glasujmo vsi za, torej. Glasujmo. And the vote is closed. Please, you close. Glasovanje je zaključeno. Imamo enega člana ELS-ja odveč, vse ostale prične skupine izgleda so v redu. Colleagues, just stay quiet for a moment. Lahko izključimo en glas skupine ELS, preden začnemo z glasovanjem. Prosim, ostanite na svojem mestu. En poslanec Elesa pa mora oditi. Je to v redu? Mrs. Mussolini, point of order, and then Brigitte, point of order. Which one first? Okay, Noi stiamo parlando di <laughs> il garante della pri. Torre. Glasujemo o varohu osebnih podatkov in če glasujemo, potem se pokaže, kdo je glasoval za koga. Torej, glasovanje ni tajno. Če ne glasujete, se enostavno lučka ne prižge. Torej, vidimo, kdo ni glasoval za enega kandidata. Torej, glasovanje mora biti tajno. Če bi lahko dali green, green vote ali red vote. Eh? Gospod predsednik, moramo imeti možnost glasovati zeleno rdeče, če ne glasovanje ne bo tajno. Zeleni glas se brže kot modra lučka. Aha, že razumem, zakaj gre. Torej, torej vidi, vidite lahko, kdo glasuje ali ne, če pritisne na gumb ali ne. I, I see what you, I see what you're saying. Aha, že razumem, v redu. Jasno. Lahko zaprosim za malce tišine, prosim. Spoštovani kolegi, malce tišine, prosim, da lahko odgovorim na vaše pripombe. Zelo smiselen je bil tale vaš predlog in na mestu. Torej, Gre za občutljivo glasovanje, verjetno bo izid zelo tesen, če vam ni všeč tak način glasovanja, lahko pritisnite na rdeč glas. Tega ni treba storiti, če je to lažje, zato da je roka še vedno na napravi, da se ne vidi, kdo glasuje proti. Je tako v redu? Torej, Če pritisnete na rdeči glas, bo, se bo še vedno prižgala modra lučka, sešteli pa bomo samo pozitivne glasove. Najlepša hvala za to postopkovno vprašanje, Birgit. Čisto kratka bom. Želela sem se samo prepričati, da glasujemo pozitivno, torej za če glasujemo za eno ali dve osebi, pri drugih ne storimo ničesar, ta pa zagotovimo vedno lučko, glasujete za tistega, ki ga želite izvolite in proti tistemu, ki ga ne želite in lučka se bo vedno prižgala. Je tako v redu? Torej, gospa Mosolini, gospa Koelijo sta dejala enako. Dobro, sedaj smo potrdili in vsi razumemo, zakaj gre. Tudi sam sem malce S in D. Štirikrat smo torej to slišali. Sedaj gremo na glasovanje. Upal sem, da bo glasovanje hitro končano, vendar pa gleda ne bo tako. Glasujemo torej. Vem, da je stvar tako zelo zanimiva, vendar pa ne vem, če je to tako zelo zanimivo. Prvi kandidat je gospod Vijevirovski za mesto Evropska varoha za varovanje podatkov. Glasujemo. Okay. Tell me when it's closed. The vote is closed. Glasovanje zaključeno. V redu. Gospod Engel, imate še poslovno vprašanje, ki se vam porodilo med glasovanjem. Mislim, da tukaj ne vrjemo zasebnosti, kajti v mojem primeru samo en gumb od treh deluje. Ne vem, kaj to pomeni. Pomeni pa, da sem oddal samo en glas, ki ga ne morem več preklicati. To ne deluje tako zelo dobro. Okay, change, torej, lahko se presedete. Gospod Engel, se želite presesti? Hitro, prosim. Ostavite kartico hitro, ker bom nadaljevali z glasovanjem. Če mi dovolite, eh, bom ponovil glasovanje, ker ne želim škoditi nikomor zato da bomo imeli natančen izid. Še enkrat glasujemo o gospodu Vjevrovskemu. Torej, gospod Vjevrovski. Glasujemo. Thank you da bi še rekel, da je sabah, da vam gre. Devoci sklop. Glasovanje je končano. Sedaj pa glasujemo o kandidatki gospe Biondi. Glasujemo. The vote is now closed. Glasovanje je zaključeno. Gospod Butareli, glasujemo. Colleagues, the EPP is plus one. Kolegi, EPP ima zopet enega preveč. Kaj se dogaja? Torej, EPP ima enega preveč pri glasovanju gospodu Butarelijo. Dobro. Zdaj je v redu, konec glasovanja. Dobro, glasujemo o gospe Lenoir. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. In še gospod Padova, glasujte, prosim. konec glasovanja. Tako, kolegi, zdaj za namestnika.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 Zopet za namestnika, gospa Biondi, glasujte prosim. Konec glasovanja. Za namestnika gospod Butareli, glasujte. konec glasovanja. No in na zadnje še gospode Noir za namestnico. Glesujte, prosim. Konec glasovanja. Samo sekretariatom preverim eh, rezultate in potem jih bom tudi razglasil. Samo nekaj trenutkov, prosim. Okay, colleagues, I'm going to announce the um, order. Uh, Tako, kolegi, zdaj bom razglasil vrstni red in število glasov za vsako od funkcij. Najprej za nadzornika. Rezultati so kot sledi. Največ glasov je dobil Giovanni Buttarelli, 34 glasov, potem Jan Padova, 31 glasov, tretji Vivirovski 10 glasov, četrti Noel Lenoir 4 glasovi in peta gospa Biondi en glas. Za funkcijo namestnika, nadzornika, prvo mesto je Virovski 53 glasov, drugo mesto Butareli 9 glasov, tretje mesto Noel Lenoir 3 glasovi, četrto gospa Biondi dva glasova. Tako, zdaj bom eh, poslal dopis predsedniku, v katerem ga bom obvestil o rezultatih glasovanja. Prav tako se bom eh, posvetoval s predsedstvom sveta, da dosežemo dogovor v skladu z veljavno uredbo. Hvala lepa.